naj nadaljujem. Spoštovani predsednik parlamenta, spoštovane udeleženke in udeleženci eh, na eh, tej prireditvi. Vesela sem, da vas lahko pozdravim tukaj ob Mednarodnem dnevu žena. Udeleženci kratke in udeleženci so prišli iz 15 eh, držav članic Evropske unije, prišli so pa tudi eh, mnogi iz držav kandidatk. Na mednarodni dan žena danes lahko prvič eh, z veseljem razglasimo, da so prišli tudi tudi udeleženci iz naših sosednjih držav Ukrajine, Moldavije, Gruzije, Tunizije in Maroka. Veseli smo, da ste tukaj, veseli smo eh, izmenjave izkušenj. Lepo je, da bomo danes razpravljali eh, skupaj. Tema je gospodarska emancipacija ženske Vsem udeleženkam in udeležencem želim povedati, da imamo danes na voljo skoraj da vse uradne jezike Evropske unije. Vse jezike imamo na voljo razen malteščine, latviščine in estonščine. Poleg tega pa ponujamo še pet eh, jezikov, ki eh, niso uradni jeziki Evropske unije in sicer albanščino, arabščino, macedonščino, turščino, eh, ruščino in pasivno ponujamo še srbščino, bosanščino, črnogorščino rečeno. Eh, naj vas opozorim na to, da eh, se prenaša naša prireditev v živo preko spleta. To velja tudi za delavnice. Eh, ta otvoritvena prireditev ni namenjena razpravi. Razprave bodo potekale v petih delavnicah. Izredno me veseli, da se prenaša naša prireditev v živo preko spleta da je danes med nami tudi predsednik parlamenta, eh, gospod Antonijo Tajani, spoštovani predsednik, eh, kar takoj vam predajam besedo. Gospa predsednica odbora FAM, gospa Vilja Blinčevičute, gospa komisarka Jurova, draga predstavnica Združenja FAM pri Združenih narodih, draga generalna sekretarka za organiz Mednarodno organizacijo za frankofonske države, madame Žan, draga gospa Šiva, kolegice in kolegi. Naj se vam najprej zahvalim za povabilo, da odprem to izredno zasedanje odbora FAM. Veselim se vaše številne prisotnosti danes o priložnosti Mednarodnega dneva ženska. Nedvomno gre za veliko slovesnost danes, ampak to ne sme biti samo priložnost za retoriko. Kaj ti? Dokler bodo ženske žrtve nasilja, diskriminacije, pohabljanja in prisilnih porok, dokler bodo izključene iz izobraževanja, iz trga dela, gospodarstva, politike, odgovornih mesta, se bomo morali boriti 365 dni na leto za to, da uveljavimo v Evropski uniji, tako kot tudi zunaj njenih meja, spoštovanje eh, njihovih temeljnih eh, pravic. Nemogoče je sprejeti in se soočati z velikimi izzivi, kot so je terorizem, radikalizacija vojne, revščina in brezposobnost brez prave pravcate enakosti med ženskami in moškimi. Samo, če bomo dejansko dali ženskam možnost, da se popolnoma izrazijo na vseh področjih, Eh, samo tako bomo imeli bolj eh, torej varnejši, eh, pravičnejši in svet, ker bo več blaginje. Tema, na katero se bomo osredotočili letos, je potencijal žensk v gospodarstvu. In torej naj pozdravim prisotnost generalne sekretarke mednarodne organizacije za frakofonijo Mikel Žan, s katero se bom pogovoril tudi kasneje, z ozirom na vlogo, ki jo odigravajo na tem področju. In ko gre za, predvsem za promocijo, promocijo podjetništva eh, ženskega podjetnika v eh, Afriki. Eh, ne bom pozabil na to, da sem bil tudi Evropski komisar za industrijo in podjetništvo in to je bil eden od glavnih stebrov za delovanje skozi celoten svoj mandat. Nadaljeval bom v svoji materinščini, v italijanščini. Gospe in gospodje, Evropski parlament je svoje najbolj prestižno nagrado, nagrado Saharova, podelil ženskam, pogumnim ženskam, ženskam, ki a, so se borili za svoje pravice. Naj a, pomislimo na 16-letnico iz Pakistana, Malana Jufostan, ki je postala simbol boja proti. A, verskemu skrajnim gibanjem, potem ko je bila napadena strani talibanov ob izhodu šole. Nadja Murad, Lajma Haiba Šar, ki pripadata jezitski manjšini kurdskega jezika, ki, jih, ki jih je preganjalo organizacija IS, e ki so bile potem tudi podrejene spolnemu suženstvu. Hm, ravno kar sem se srečal z Lajmo Bašar, eh, nigerijsko odvetnico za pravice in tudi ona eh, je prijela nagrada Saharova in Havlo Ibrahim, ki sta obe prisotni tu v dvorani. Zato, da ne pozabimo na uh, njihov pogum. Želim tudi uh, eh, spom spomniti na gospod Zijaten, ki je mati uh, francoskega uh, vojaka Imada, ki je uh, leta 2012 bil usmrčen in lansko leto tu v Evropskem parlamentu je spregovorila o uh, ulogi muslimanskih žensk proti radikalizaciji uh, na področju veroizpovedi. Uh, ona je mati muslimanskega vojaka, ki so ga ubili fundamentalisti in ki so torej trdili, da se borijo za islam, ampak so ubili svojega brata. Torej, kako je lahko ženska za zgledi izobražuje eh, svoje otroke do odprtja, odprtosti in strpnosti, če je sama tudi eh, izobčena nekako. Veliko eh, zlorab nastane in skrajni, skrajnih eh, težen nastane rav, ravno iz strahu. Prepogosto krat ta strah se spremeni v nasilje in v zanikanje pravice torej, a, ja, nasilje včasih ni tako zelo očitno, gremo včasih tudi za skrito a, eh, nasilje z, z žalitvami, a, eh, grdimi besedami, poizkusi a, eh, zmanjševanja in a, podcenjevanja tudi v družini uloge ženske. In Evropska unija mora biti za zgled. Zato a, prosimo vse države, naj si skupno prizadevajo in tudi same evropske institucije za ratifikacijo in izvajanje Istanbulske konvencije o boju in preprečevanju nasilja proti ženskam in pa eh, eh, tudi družinskemu nasilju. Ponosen sem, da sem predsednik institucije, ki vsak dan da slišati svoj glas, jasen glas no, tudi o pravicah ženska. Parlament spodbuja te pravice pri vseh pomembnih odločitvah. Imamo posebni parlamentarni odbor, ki dela ravno na tem področju za enako spolo in za ostale pravice ženska. Naj se povrnem k temi uloge ženske v gospodarstvu. Naj povdarim, da vsi kazalniki kažejo na to, da večji je uloga ženske ženske in bolj eh, narašča tudi eh, blaginja in zaposlovanje. Eh, podjetja, ki imajo več žensk menedžerjev, so bolj učinkovita in če izključimo ženske iz gospodarstva, ima veliko ceno, 11.500 milijard evrov, manjše rasti do leta 2025, kar pomeni BDP Japonske, Nemčije in Združnega kraljestva. Prav gotovo je treba še veliko postoriti, samo 24 odstotkov menedžerjev na svetovni ravni je žensk. Hrvatske in samo 4,6 odstotkov jih je glavnih direktorjev. Imamo 655 milijonov žensk, ki so. Uh, Torej, imamo 655 milijonov manj žensk zaposlenih v primerjavi z moškimi. Za 88 odstotkov žensk od, 30, od 30. do 39. leta um, pride do zmanjšanja njihovega prihodka zaradi. Uh, rojstva otrok. Evropska unija želi biti na prvi eh, bojni liniji v zvezi s tem. Torej, dejansko ženska prisotnost eh, v eh, podjetjih, ki so kotirane na borzah, se je skoraj podvojila od leta 2010 do 2015, ampak to še ni dovolj, ampak gremo v pravo spije. Tudi razkorak v plačah se zmanjšuje, kljub temu, da znaša še vedno 16 odstotkov, kar ni malo. Evropski parlament podpira predlog direktive komisije v zvezi z večjo prisotnostjo žensk v upravah eh, družbe. Torej, zahtevamo tudi moderno evropsko zakonodajo, ki naj a, eh, obnovi um, porodniški dopust, tako da presežemo nepravično porazdelitev nalog v družini. Delamo zato, da spodbujamo gospodarsko emancipacijo ženske in zato, da pride do zmanjšanja tudi pokojninskega razkoraka. Poskušamo dati dober zgled. Predsedniki parlamentarnih odborov so dosegli tudi ravnotežje, kar zadeva spole 12 žensk in 12 moških. V svojem um, gabine, kabinetu sem zagotovil enako ravnotežje. In, uh, Kljub temu pa ravno tu v Evropskem parlamentu pred nekaj dnevi je prišlo do nekega zelo hudega dogodka. Eh, član Evropskega parlamenta je na nespremljiv način napadel enako spolov. Užalil je vse ženske in kršil naše temeljne vrednote. Ne bom eh, toleriral takih obnašanj, kar je še huje, ukolikor se je tako a, izrazil nekdo na plenarnem zasedanju, nekdo, ki bi moral dostojanstveno predstavljati, zastopati evropske narode. Ne mudamo sem odprl preiskavo, ki naj bi jo zaključili čim prej za ustreznjo kaznjo, ki naj bo sorazmerna z a, resnostjo a, izjav a, dotične osebe. Ladies and gentlemen. Gospe in gospodje, nekatere od držav članic imajo izkušnje za vključevanje žensk na trg dela, drugi imajo trdne eh, sisteme za um, porodniški dopust in eh, danes smo tu zato, da pozdravimo prispevek žensk eh, za, na, v naših gospodarstvih. Eh, in bomo tudi obravnavali načine za to, da prije do eh, napredka, s tem, da se bomo učili drugo drugega. Moramo deliti najboljše prakse za to, da napredujemo. Evropska unija vodi eh, načelo odpiranja načela enakosti tudi v zunanjih odnosih. Vsako leto Evropski parlament eh, pošlje eh, svojo delegacijo na letno zasedanje odbora Združenih narodov o statusu ženska. Eh, in letos smo izbrali posebno temo ehm, v sklopu Združenih narodov ravno o polnomočenje ženske. Parlament pripisuje velik pomen našemu sodelovanju na področju pravic žensk in enakosti tudi v razgovorih z državami kandidatkami. Eh, udeleženke, ki prihajajo iz teh držav, eh, bodo prisluhnili lahko tem temi in upamo, da bo to še okrepilo eh, naše naše sodelovanje na tem področju. Imamo tudi posebno razstavo v sodelovanju z mednarodnim združenjem ženskih muzejev in <clears throat> boj za enakost eh, je treba voditi z eh, pogumom, tako kot so storile številne ženske eh, skozi številne generacije. Ampak še daleč smo od zmage in naj zaključim v španščini, ker imamo veliko špansko govorečih tu, torej bomo še nadaljevali naš boj za to, da bomo uveljavili pravice ženske v vseh državah Evropske unije in tudi zunaj Evropske unije. To je napor, katerega, za katerega se morajo biti predani vsi člani in članice, eh, ki sedijo v tem eh, parlamentu in to za nas Evropa ni samo evro, ni samo eh, banka, Evropa so tudi vrednote, ki jih delimo vsi mi skupaj in zaradi tega je pomembno zagovarjati vse vrednote in vključno z pravicami žensk znotraj Evropske unije in tudi zunaj nje. Hvala lepa. Pone prezidente, iš viso širdies dėkoju už jų. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najlepša hvala iz vsega srca za vaše pozdravne besede in tudi za to, da ste eh, potrdili, da je za nas eh, v parlamentu najpomembnejša vrednota enakost spolov. E, ne dopuščamo poniževanje žensk, borimo se proti temu in pozdravljamo, da boste tudi kaznovali tistega poslanca, ki je tako negativno govoril o ženskah prejšnji teden. Dobar tesim toljo v musu posedi. Ir labai džiaugiuosi, jog. E, Nadaljujemo s našim zasedanjem. Zelo me veseli, da je danes z nami tudi komisarka Vera Jorova, ki je pristojna za pravosodje, potrošnike in enakost spolov mi eh, iz odbora za enakost spolov tesno sodelujemo z njo. Prosim, eh, gospod predsednik, eh, gospa predsedujoča, gospa Žan, gospe in gospodje, hvala lepa, da ste me povabili sem danes in rada bi pozdravila vas vse, ki ste prišli z vseh koncev Evrope in zunaj nje. Danes je velik dan, saj praznujemo Mednarodni dan žena, ta dan je zame pomemben, pomemben za ženske, pa upam, da tudi za moške. To je za nas priložnost, da praznujemo, pa tudi, da naredimo nekaj pomembnega in sicer inventuro tega, eh, kaj smo dosegli in kaj je še pred nami. Danes eh, smo objavili ta dodatek k letnemu poročilu o enakosti eh, spolov. tu eh, je razvidno, da obstaja nekaj napredka, zlasti na trgu dela, zaposlovanje eh, žensk eh, je visok. Ko 65,5 odstotka žensk je eh, zaposlenih in tudi razkorak med spoloma se zmanjšuje, 16,3 odstotka eh, je razkorak v plači sedaj, kar pomeni, da uh, kar nič cela štiri odstotke manj kot v preteklosti. Vendar to pomeni seveda, da moramo narediti bolj preprečljiv in hitrejši napredek. Eh, samo pred eh, trenutkom sem imela tudi prijeten dogodek in sicer tiskovno konferenco in Tu so bile tudi tri neverjetne gospe, eh, gospa iz eh, nekega eh, think tanka, potem ženska iz poslovnega sveta in ženska, ki se bori proti nasilju nad ženskami. Te so bile tudi zraven. In naša dožnost je, da storimo bistveno več za tiste, ki potrebujejo pomoč, hkrati pa moramo spodbujati močne ženske naj bodo še močnejše, to je v interesu celotne družbe in to pomaga tudi tistim, ki potrebujejo našo pomoč in eh, naj omenim eh, tri eh, skupine žensk in sicer žrtve nasilja, eh, Tu so številke zelo visoke, zelo veliko žensk trpi in upa, da jim bomo pomagali. Naj omenjam eh, eh, tudi eh, starejše ženske in matere samohranilke, ki so na pragu revščine. Za te ženske moramo intenzivno delati v Evropi. Eh, vzdušje eh, v naših družbah se slabša. Eh, dejstvo je, da želijo mnogi zmanjšati pravice ženske. Priča smo nestrpnosti do ženske in priča smo Eh, nesprejemljivim izjavam. Eh, gospod predsednik, eh, hvala lepa za vašo odločno reakcijo na to, kar smo slišali prejšnji teden na plenarnem zasedanju od enega poslanca v Evropskem parlamentu. Dejstvo je, da še vedno obstaja nasilje, nasilje nad ženskami in mi moramo ukrepati. Zadnji eurobarometer kaže, da je eh, eh, v številnih državah eh, spolno nadlegovanje žensk zelo razširjeno. Lahko bi vam povedala tudi nekaj o kampanji za ženske, ki jo financiramo v letošnjem letu. Dobro bi bilo, če se nam pridružite in če nam pomagate pri ozaveščanju, pri boju proti stereotipnemu razmišljanju mnogi menijo, da se ne moremo znebiti eh, nasilju eh, doma. In dejstvo je, da mnogi mislijo, ko vidijo nasilje nad ženskami, da je tudi žrtev nekoliko kriva. Tega se moramo znebiti. Potem eh, razkorak v plači. Kot rečeno, ta razkorak v plači med spoloma znaša 16,3 odstotke. To seveda tudi pomeni, da ne delamo dovolj. E, mnoge ženske prejmajo zelo nizko plačo in to je seveda e, sramotna plača ženskam za njihovo delo. Tu moramo zahtevati spremembe. Ženske imajo tudi omejen dostop do e, Eh, odločanja samo eh, eh, vsak dvajseti voditelj podjetja je ženska. 60 mm, odstotkov diplomantov na univerzah so ženske, kam zginejo, zakaj one ne odločajo, torej mi jih moramo spodbujati k temu. E, sedaj govorim v imenu komisije. Mi bomo zahtevali izboljšave in izkoristili e, vse ukrepe in sicer zakonodajo in nezakonodajne ukrepe. Ukrepali bomo doma in v tujini. Naj omenim nekaj ukrepov. Evropska komisija je leto 2017 posvetilo odpravljanju nasilja nad ženskami. Eh, tu moramo omeniti Istanbulsko konvencijo. Eh, države članice, ki te konvencije še niso ratificirale, moramo eh, prisiliti oziroma moramo pritiskati na njih, da to storijo. Komisija bo letos predstavila uh, uh, pobudo življenjske bilance za starše uh, in uh, seveda uh, pričakujem vaše reakcije in komentarje. Tu gre za uh, zelo široko posvetovanje in upam, da bomo na podlagi tega pripravili zakonodajne eh, in nezakonodajne eh, ukrepe. Eh, mi nameravamo tudi spremeniti skupni evropski azilni sistem, da bolje zaščitimo ženske, begunke in migrantke. Ženskam želimo omogočiti boljši dostop do izobraževanja in načrtovanja družin. V delavnicah Eh, pozneje si pa bomo ogledali eh, razne izzive, poskušali se bomo učiti druga od druge in poskušali bomo iz Evrope narediti eh, celino z boljšo enakostjo spolov. Upam, da boste vi kot izvoljeni zastopniki prebivalstva skrbeli za Eh, enakost eh, spolov, torej mi smo za enakost med moškimi in ženskami, eh, vse dobro za mednarodni dan žena in želim vam uspešen seminar. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Hvala lepa za naše stalno sodelovanje z vami lepo, da ste si ogledali tudi pobudo Evropskega parlamenta in da ste se nam pridružili. Eh, to je vse tudi pod načelom eh, boj proti proti nasilju nad ženskami. E, pozdravljam seveda tudi poslanke iz nacionalnih parlamentov in prosim, poskrbite za to, da bo tudi vaša država e, pristopila e, Istanbulski konvenciji. 14 držav članic Evropske unije ni ratificiralo te konvencije za boj proti nasilju nad ženskami. Potem pa bilanca delovnega in zasebnega življenja je tudi pomembna tematika. Sedaj pa vam želim predstaviti naslednjo govornico na naši prireditvi. Zelo sem vesela, da je danes med nami izredna ženska. Eh, lepo, da vas lahko tukaj pozdravimo. Gospa Mikael Žon, naj jo predstavim. Ona je generalna sekretarka mednarodne organizacije francosko govorečih dežel. Rojena je v Haitiju. Njena družina je eh, bežala v 60-ih letih eh, pred diktaturo maturo, šli so v Kanado, eh, gospa Šon je tam študirala in sodelovala z eh, ženskami žrtvami nasilja eh, v hišah za ženske in zauzemala se je tudi za vzpostavitev mreže za pomoč v sili, potem je bila novinarka, Eh, bila eh, je eh, filmska ustva Rijalka. V obdobju 2005 do 2010 je bila tudi generalna guvernerka Kanade. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa za ta eh, prisrčen sprejem. Gospod predsednik parlamenta, eh, zahvaljujem se vam za prijazen sprejem. Rada bi tudi povedala, da pozdravljam vaše jasne besede. V pravicah žensk in o tem, kar lahko ženske ponujajo svetu. Eh, gospa predsednica odbora za ženske eh, in enako spolov, lepo vas pozdravljam, eh, gospe in gospodje poslanci, gospe veleposlanice, gospodje veleposlaniki. Eh, dragi prijatelji. Eh, najprej želim povedati, da sem zelo vesela, da lahko tu poslušam te različne eh, jezike, ki se tu objemajo v Evropskem parlamentu. Francosko govoreče države se zauzemajo za ohranjanje jezika in jezikovni izraz je seveda tudi tu izraz prave mednarodne demokracije. Eh, danes smo se zbrali o pomembni temi. Govorim vam in v tem trenutku mislim na vse ženske, na dekleta, ki jih srečujem, s katerimi se pogovarjam v državah, na petih celinah. Uh, Eh, bila sem pred kratkim v Džibutiju, v Nigeriji, v Burkini Faso in eh, lahko prenesem pričevanja eh, žensk, ki živijo v neuzdržnih razmerah, nepravičnosti, nasilja in kršenja temeljnih pravic oni potrebujejo našo pomoč, eh, saj se vsak dan zauzemajo eh, za to, da eh, reagirajo, da se odzivajo na to mentaliteto in da premaknejo stvari. Dejansko je impresivno, kako kljub oviram države ustvarjajo proizvajajo, izumljajo, kako so bojevnice, kako se angažirajo, eh, kako angažirajo vso energijo in sile, da bi eh, dosegle svoje cilje. Dosti krat pa jih pocenjujejo in žal tudi zaničujejo. Eh, ženske tukaj vedo, kako je dejstvo, da si ženska povezano z stalnim bojevanjem v nekaterih regijah sveta bolj kot kje druge. V neformalnih sektorjih so ženske eh, dosti krat nevidne in nimajo nobene eh, pogodbe za delo, nimajo socialne zaščite, nobenega priznanja. 85 eh, 80 eh, odstotkov neformalno zaposlenih eh, oziroma neformalnega dela se opravi, opravijo ženske. In treba je naprimer videti, da opravljajo skoraj da vsa dela doma in ženske nosijo Afriko, eh, Oceanijo in podobno. Eh, te ženske eh, nosijo tudi Evropo. Eh, one so kmetovalke, obrtnice, ustvarjalke in svojim delom eh, eh, omogočajo življenje eh, četrti, vasi in podobno. Dosti krat pa se morajo eh, zanašati samo eh, nase, na svoj pogum, na svojo Eh, vzdržnost. Dostikrat nam reč niti v našem stoletju nimajo pravega dostopa eh, do premoženja, do eh, moči, do odločanja. Čeprav igrajo v trgovini, v proizvodnji, v trajnostnem razvoju pomembno vlogo, še vedno nimajo tistega ugleda, ki, jim, ki ga zaslužijo. Kako lahko Eh, prenašamo, da eh, več deset milijonov eh, deklet še vedno nima dostopa do šolanja, kaj šele do višjega šolanja. To z diskriminacijo v našem času ustvarjamo pravzaprav negativne posledice za prihodnost diskriminacija našega časa se kaže v prisilnih porokah, v porokah eh, mladoletnic eh, in eh, diskriminacija vpliva na eh, ekonomsko situacijo žensko. In eh, dosti krat se soočamo s stereotipi, s seksizmom in podobno. Mi potrebujemo močno politiko, mi moramo preiti od besed k dejanjem. Zato potrebujemo pravo voljo. Mi moramo eh, zagotoviti enakost eh, spolov na vseh področjih. Eh, mi moramo razvijati mentalitete. Brez tega ne bomo v 13 letih dosegli naših ciljev. Mi smo imeli pred, peti, eh, pred 22 leti pekinški akcijski načrt eh, in v tem času eh, nismo uresničili tega, kar je pred nami v naslednjih 13 letih. Torej, mi moramo odpravljati ovire, predsotke, samo zato, da pokažemo, kakšni so naši talenti, kakšne so naša znanja dosti krat eh, po svetu smatrajo ženske eh, kot eh, nek privesek moškega. Mi pa sedaj nimamo več časa, da zgubljamo čas. Status quo ni napredek. Mi moramo moški in ženske združiti sile, ko to počnemo tukaj, povezati eh, naše moči, zato da delujemo na vseh frontah. Nujno je, treba je ohranjati budnost, vedeti moramo, eh, da eh, se morajo stvari hitro spremeniti. In upam, da se pamet moškega eh, meri tudi po njegovi sposobnosti, da se poveže z ženskami v tej legitimni bitki. Eh, kajti vse ostalo je nesmiselno, vse ostalo je nespametno, eh, nespremljivo. Gospod predsednik parlamenta in gospa predsednica odbora. Eh, čestitke k tej pomembni pobudi, ki jo nosite skupaj. Hvaležna sem bila za vašo, eh, vaše povabilo, da prvič spregovorim tukaj kot generalna sekretarka moje organizacije. Tu gre za partnerstvo med eh, Evropsko unijo in mednarodno organizacijo eh, frankofonskih eh, držav. Eh, mi imamo eh, sporazum o sodelovanju, ki smo ga podpisali na Madagaskarju lani novembra. Eh, preko 80 eh, držav eh, članic eh, sodeluje eh, eh znotraj tega partnerstva moški, ženske, mednarodne organizacije, civilna družba, mi vsi moramo delovati, zato da ženske ne bodo več žrtve, da bodo vsi spoštovali njihove temeljne pravice, da bodo imeli dostop do dela, socialne zašute, zašite, eh, ekonomskih eh, verov, da bodo lahko odločale na vseh področjih. Skupaj moramo ukrepati, zato da dosežemo enakost v vseh sektorjih ekonomskega življenja. Mi se moramo boriti zoper stereotipe in mi eh, vidimo, da se eh, počasi premikajo stvari in mi potrebujemo sociokulturno revolucijo. Eh, države članice morajo eh, uvajati vse te nujne ukrepe za to, da eh, bodo dekleta imela dostop do kakovostne izobrazbe ne smemo dopustiti, da bi eh, zaradi eh, kulture, vere, navad eh, onemogočali dostop do izobraževanja. Eh, dejstvo je, načela človeštva so univerzalna in eh, tisti, ki ne priznavajo pravic žensk, ne spoštujejo tega. Vi se lahko zanašate eh, tudi na našo organizacijo. Imamo izkušnje na petih eh, celinah. Že 20 let se zauzemamo aktivno za pravice žensk in aktivno se borimo tudi proti nasilju zopr ženske in dekleta. E, e, znotraj naše organizacije, pa tudi eh, znotraj Združenih narodov eh, se eh, zauzemamo za to, kar nas povezuje in borimo se tudi za francoščino, ki je tista značilnost, ki povezuje našo organizacijo in čestitam vam k večjezičnosti. Mi imamo program za mir, za demokracijo, eh, za pravice, imamo program za izobraževanje, eh, raziskave, eh, za kulturno raznolikost, za trajnostni razvoj, pravičen razvoj. Na vseh teh področjih smo tisočim ženskam omogočili, da se se samo uresničujejo in da se povezujejo. Eh, v subsaharski eh, Afriki, na eh, indijski podcelini tudi podpiramo podjetništvo pri ženskah, ustvarjamo inkubatorje majhna podjetja in tam eh, vidimo tudi že prve rezultate. Eh, videti je, da se splača investirati v človeški eh, kapital, eh, ki ima zelo veliko ustvarjalnosti eh, in in uh, vse to omogoča tudi uporabo novih tehnologij, ki spreminja proizvodnjo, potrošnjstvo, uh, eh, ki spreminja obseg proizvodnje, ki presega vse uh, omejitve, ki omogoča zelo hitro blaginjo v korist prebivalstva. Torej, pred nami so uh, še velike naloge. Ženske uh, že naredijo veliko. Treba pa je še bolj vključevati mlade. Eh, študije OECD-ja, mednarodnega denarnega sklada kažejo, investirajte v ekonomske pobude žensk, mladih, eh, eh, lotite se eh, tudi preprečevanja neformalne zaposlitve in podobno. V tem primeru boste imeli neposreben učinek v gospodarstvu in BDP-ju za vse te finančne institucije, ki ne investirajo v pobude žensk, čez da je to tvegano velja, da bomo nosili še večje tveganje, če ne bomo investirali v ženske. To ovira stabilnost, to omogoča pravzaprav veliko negotovost v svetu. Je, je... Gospe in gospodje, članice in člani, naj zaključim in naj še enkrat povdarim, kako pomembna je vaša vloga, je bistvenega pomena. Eden od predpostavk je dejansko glasovanje za proračun za Unijo za leto 2017 in hočem staviti na to, da vi se boste angažirali za to, da integracija enakosti med spoloma bo sistematično upoštevana pri programih financiranja Evropske unije. In tukaj mislim konkretno, trenutno na instrument za financiranje sodol razvojnega sodelovanja. Torej, še enkrat, zakaj? Ker nimamo več časa, da bi zapravljali čas in torej, če cilji so res nedvomno ambiciozni, vemo, da so vsekakor izvedljivi. Hvala. Ačiū, ponia Mikaelė Žan, už tai, kad dar kartą. Narypšak, Vana, gospa Mikaelė Žan. Še enkrat ste povdarili, kako zelo pomembno je odpraviti stereotipe. In kjer je volja, je tudi pot. Kot eh, pravimo, še enkrat se zakoljujem tudi predsedniku Tajanijo, ki nas mora zapustiti. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Mėly kolegos, mėly mūsų stikimo. A... E, e, dragi kolegice, kolegi, dragi udeleženci, dragi gostje, nadaljevali bomo s našim dogodkom. Naslednja govornica je dr. Vandana Šiva, avtorica, aktivistka, pionirka, znanstvena svetovalka in tudi mati prihaja iz Indije je fizičarka in socialna aktivistka, družbena aktivistka. Prav tako je soustanoviteljica fundacije za znanost, tehnologijo in naravne resurse. Se ukvarja tudi z ekološkimi vprašanji in pravi, da sta ti dve zadevi povezani. Enak. Eh, pogled na svet, ki je pripeljal do ropanja naravnih resursov, je odgovoren za moško dominanco v svetu in neenakopravno obravnavo ženske. Gospa Šiva, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsednica in komisarka za enakopravno spolo in vsem vam. zelo zel dan žena, ne samo za ženske, za vse, še posebej za moške, tako da bomo vsi lahko nekoliko bolj ženski, kar pomeni, da bomo bolj sočutni. Tukaj gre za kulturno vrednoto, ne za biološko lasnost, ampak kulturna vrednota, ki se je kultivirala, kot se kultivira tudi uh, nasilje. In to se vse bolj širi, zato potrebujemo več ljubezni in sočutja. Govorimo o ekonomskem opolnomočenju ženske, vprašanje pa je, kaj je ekonomija. Ekonomija izhaja iz besede ojkos, iz tega izhaja tudi ekologija. Gre namreč za gospodarjenje, za gospodinstvom. Imamo planetarni svet, ki ga je Gaja ustvarjala za naš. Ekologija je znanost, ki kriva to področje. V tem smislu so ženske bile, so in bodo temelj prave ekonomije. Vendar pa smo ustvarili in zgradili drugačne ekonomije, ki so slepe za ženske ekonomijo za pravo proizvodnjo, ki nas držuje. Ne bom vam eh, navajal številke, nimamo časa, ampak številke so znane. Eh, velik, največja ekonomija je narava, druga ženska in vzdržnost eh, in tretje. Je nekaj, kar smo imenovali tržna ekonomija, ampak če osem ljudi obvladuje polovico sveta, tukaj ne vidim nič tržnega. Leta leta 2010 smo imeli 388 milijarderjev, ki so obvladovali 50 odstotkov bogatstva, 2011 177, potem 159 lani, oziroma leta 2015, 62, letos eh, pa še samo 8 eh, ljudi. Kako lahko ohranimo kakovost v sistemu, ki je tako nepravičen, neenak in uh, iztiska vedno več ljudi? ker sta ekologija in ekonomija istih korenin, si ne želim enakosti kot neke slepe vrednote. Če si pogledate podnebne spremembe ali oblikovanje poščav, suše, na katere vplivajo podnebne spremembe, vse to pomeni, da more ženske dlje hoditi po vodo nacionalna komisija za ženske je bila vzpostavljena, imeli smo 10 milijard eh, ženskih korakov eh, do vode in te poti postajajo vse dalje. Vedno bolj se širijo strupi. Vsa gibanja proti zastrupljeno vodijo vodijo ženske še pred 30 eh, leti je bilo enako, ali človekove pravice in pravice žensk po Černobilu, ali pri nas eh, ženske iz Čipka, ki so nosile drevesa. Tam sem začela pred 45 leti, eh, da bi zaščitila zemljo in hkrati tudi ženske. Tukaj gre za mož. Mislimo, da moč dodeljuje nekdo drug. Domnevamo, da je moč, eh, dominantna moč, vendar pa obstaja tudi moč eh, na ustvarjalni, nenasilni način. Pri nas ima beseda za to. Beseda je šakti. Šakti je moč univerzuma. To je ženska moč. In smo močne. To vedno znova vidimo, sploh v časih globoke krize kot je ta kriza. Ženske, ki vodijo, nam kažejo svetlobo na koncu tunela. Smo osvajalke pravega sveta. To je včasih pomenilo blaginjo, ni pomenilo denarja. Bogatstvo izhaja iz eh, stanja dobrobiti in ženski prispevek k blagini je še vedno tukaj, vendar pa pod strašnimi pogoji nastaja. Delal sem študije glede strukturnih eh, prilagajanj in navrčevanja, kar je pomenilo še večje breme za ženske, ki so morali eh, hoditi na tri delovna, pet delovnih mest, da so vzdrževali družino. Tukaj gre za procese jemanja moči ženskam, dokler se bo to nadaljevalo ne bomo nikoli omogočili ženskam, da živijo svojo moč. Drugo pa je, da je treba videti njihov prispevek v obliki znanja, produktivnosti. Večino mojega dela v zadnjih desetletjih je bilo štetje teh eh, rezultatov. Če si pogledamo eh, fiktivno mejo proizvodnje, skratka, če konzumiramo toliko, kot proizvedemo, ne proizvajamo. Kaj pomeni, da eh, ženske sploh ne proizvajajo, ker vse, kar proizvedejo, se tudi porabi. Večina kmetov je žensk, skrbijo za to, da bo hrana na mizi. 70 odstotkov življenske industrije poganjajo ženske, 70 odstotkov eh, semenskega gospodarstva je v rokah žensk, dokler ne pride Monsanto in prevzame vse. Želimo si spreminjanje, spreminjanje dominance. Nekako vedno začnemo z domnevo, da ženske ne znajo nič. Sama sem pred desetletji eh, naredila doktorat eh, na področju fizike, ampak največ prispevkov glede ekologije je prišlo z ženskih eh, glav. To je treba priznati. Potem pa delovanje skupaj. Skupno aktivnost ne pomeni, da nekoga nadzorujemo, ampak priznamo vlogo vsakega. To se pravi, da moramo skrbeti za tisto, kar nam daje narava zemljo, gozdove, univerzo, atmosfers, kako onesnaženje, onesnaženje e, zraka pomeni privatizacijo atmosfere. Potem pa imamo tudi izobraževanje in zdravstveni sistemi brez česar naše družbe ne morejo preživeti. In privatizacija teh skupnih e, dobrin je destruktivna. In tudi vrednote, za katere se zauzema ta hiša, mislim, da so eh, vrednote demokracije pod resno grožnjo. In če to hočemo rešiti, moramo priznati eh, skupno pravo demokracijo, ni eh, demokracijo privilegiranih. In to je za mene demokracija narave. Govorim o zemeljski demokraciji za vsa bitja kako lahko ohranjamo patriarhalni eh, mit, da je naravo treba izkoriščati, če vemo, da imamo 300 milijonov drugih vrst, ki si delijo ta planet z nami. Inteligenca bakterij v našem črevesju eh, so osnova za naše eh, življenje. Tudi plodna tla ohranja naše življenje. Ustvarjamo neko ilozijo, da nas hrani planet, če ga ne bomo ohranili, ne bomo preživeli. Zato je treba upoštevati tudi izkoriščanje ne samo naravnih virov, ampak tudi žensk in eh, ljudi. Zato moram, se moramo obnašati kot člani zemeljske skupnosti. In mislim, da ženskam trenutno ne delamo slug eh, na tej točki evolucije, ko bi lahko dosegli eh, stopno, stopnjo, eh, ko naša vrsta ne bi imela več mesta na tem planetu in je bila večina potisnjena tako na mejo, da lahko preživijo samo za nasilje. Poglejte si Mehiko po popolnem uničenju njihovega gospodarstva se ena tretjina ukvarja z tihotapljenjem z drugami, prekopčevanjem z drugami, z nasiljem, z ugrabljanjem. S tem izgubljamo osnovno bazo za naše življenje. In tukaj morajo ženske prevzeti neko novo vodilno vlogo. Ne zase osebno, ampak vodilno vlogo z za voljo našega človeštva na tem enem planetu. Ženske imajo ta potencial, če bomo imeli žensko prihodnost, potem bo naša vrsta imela prihodnost. Če ne, potem smo lahko gotovi, da eh, ta vrsta nima nobene prihodnosti na tem planetu. Hvala. Ačiū. Pone daktare Van. Hvala lepa. Gospa dr. Vandana eh, Šiva, še enkrat ste povdarili, da so ženske ustvarjajne brez meja in da je treba izkoristiti njihov potencial. Še enkrat najlepša hvala za vaše pozdravne besede. Zdaj pa predajem besedo Aliji Eliazir. ki je namestnica eh, direktorja regionalnega biroja za Evropo in centralno Azijo na področju pravic žensk. Združeni narodi so najpomembnejši partner eh, in nam tudi pomagajo se organizirati ta dogodek. Gospa pa komisarka, aktivistka in mati, člani tega parlamenta, člani nacionalnih parlamentov, gospe in gospodje, veliko veselje mi je, da se vam lahko danes pridružim pri praznovanju Mednarodnega dneva žena. Ženske iz Združenih narodov se veselijo tega dogodka, ki je povezan z praznovanjem eh, drugih dnevov žena v okviru vloge ženske v spremenjujočem se svetu Planet 5050 do leta 2030. Prav tako pozdravljamo prizadevanje Evropskega parlamenta in parlamentarce vsega sveta, vabimo k tej ključni razpravi o obonomočenju ženske. Vsako leto nas spomnijo, koliko napredka smo naredili od prvega praznovanja Mednarodnega dneva žena v New Yorku 1909, kjer so se ženske prizadevali za boljše delovne pogoje. Eh, prvi mednarodni dan eh, žena eh, so praznovali ženske leta 1911 v Avstriji, Danski, Nemčiji in Švici. Mednarodni dan žena je priložnost za praznovanje, prav tako pa priložnost za postavljanje politične zahteve in pravice, pravico do glasovanja glasovanja in biti izvoljen pravico do dostojnega življenja in dela. Danes smo tukaj zaradi večjih prizadevanj generacij žensk, pa tudi moških, ki so podpirali to pot več kot stoletje kasneje. Smo realizirali mnoge zahteve takratnih žensk in zahvaljujoč njim ste nekatere tukaj kot poslanke Evropskega parlamenta vendar pa moramo priznavati tudi izzive, s katerimi se še soočamo, še vedno smo priča neenakosti, nepravičnosti in pomankanju varnosti. Eno največjih neenakostih se manifestira na delovne mesto. Ženske upravijo 52 odstotkov vsega dela na svetu. Eh, čeprav ženske delajo dlje kot moški, pa nimajo veliko pokazati v obliki dohodka in bogatstva, imamo tudi različno plačilo in različno socialno varstvo in ženske so bolj ogrožene eh, zaradi revščine v starosti kot eh, moški. Zato se mednarodni dan žena osredotoča na vlogo ženske v delovnem svetu, kar je povezano tudi z 61. tim zasedanjem komisije glede statusa ženski bo naslednje leto v New Yorku. Kaj moramo torej storiti? Leta 2015 so države države članice Združenih narodov sprejele trajnostne cilje, eh, raz, trajnostne razvojne cilje, ki jih moramo doseči do leta 2030. Imamo tudi smernice, kaj storiti za to, da bo ženske dosegle neko bistveno enakopravnost v gospodarskem, socialnem, političnem življenju. Prav tako imamo tudi srednji okvir eh, sklepov eh, Komisije o statusu žensk eh, na osnovi poročila Ne puščajmo nikogar za seboj, ki ga je pripravil visoki panel o ženskah in o polnomočenju žensk v ženih narodov ta uh, skupina je opredelila še vedno ob e, stoječe razlike med moškimi in žensk. E, ta panel je imel ustanovno sejo na 60. seji Komisije o statusu ženske marca 2016. Od tlej smo imeli veliko posvetovalnih sestankov, vključno za tehnično konzultacijo tukaj v Bruslju decembra lansko leto skupaj z Evropsko komisijo. Eh, ta komisija je pripravila prvo poročilo z zaključnimi priporočili na ključnih področjih, ki jih lahko spremejo vlade, zasebni sektor, eh, sistemi združenih narodov in drugi deležniki. Opredeljeni so tudi cilji in indikatori za doseganje trajnostnih ciljev razvoja. Imamo tudi sedem eh, gonilnih sil za opolnomočenje žensk. Kot prvo je treba odpraviti eh, negativne standardne in spodbujate pozitivne eh, vloge žensk, zagotoviti pravno varnost žensk in sprejemati zakonodajo, ki ne bo diskriminatorna, priznavati, zmanjšati in eh, redistribuirati neplačano delo, spremeniti poslovno kulturo in okolje, izboljšati prakse v javnem sektorju in izboljšati zaposlovanje v javnih eh, in na javna naročila. Eh, vlogo žensk tam in krepitev eh, vidnosti in eh, kolektivnega glasu žensk. Prav tako se je treba posvetiti makroekonomski politiki kot enim od gonil, kar se je izkazalo na osnovi posvetovanj, ki smo jih doslej izvedli. Obstaja globalna potreba za fiskalno politiko, ki upošteva vlogo žensk, tako da oblikujemo javne storitve, ki upoštevajo pravičnost med spoloma. To delo je treba razširiti v partnerstvo z drugimi, tako da bi podpirali fiskalne politične okvire, ki omogočajo ponomočenje žensk, prav tako pa omogočajo trajnostni razvoj. Nekaj dogovor smo že dobili in še vedno gradimo na tem, kar je treba narediti. Vsi vemo, da, so, da se cilji trajnostni cilji eh, razvoja nanašajo na celoten svet in eh, gospodarsko upolnomočenje žensk eh, ne pomeni samo nekaj dokončanega dela v državah razvoja, ampak vključuje tudi države, kot je Evropska unija. Dogovorili smo se, kaj treba narediti in kdo to mora narediti, zdaj se moramo ukvarjati s tem, kako to storiti. Na osnovi naših razprav, ki jih ki bodo izhajali iz eh, naših delavnic, bomo ugotavljali, kako internalizirati eh, SDG, kako oblikovati bolj učinkovita partnerstva, kako pospešiti pozitivne spremembe, ki jih želimo doseči. Danes eh, zastopam ženske združenih narodov, še posebej regionalni biro za Evropo in centralno Azijo kjer se kritično ukvarjamo z opolnomočenjem žensk, upoštevamo tudi visoke stopnje brezposelnosti žensk in veliko delovno breme žensk, prav tako pa ohranjanje eh, spolnih stereotipov. Eh, Ženske združenih narodov imajo univerzalni mandat, sodelujemo z različnimi partnerji, tako znotraj sistema združenih narodov, kot tudi zunaj tega sistema ponujemo eh, storitve in eh, podporo, prevzimamo vlogo koordinatorja, delamo pa seveda tudi na programski ravni v mnogih eh, državah in sodelujemo z vladami, organizacijami civilne družbe, mednarodnimi in regionalnimi institucijami ter partnerji. Osredotočilo bi se na cilj 5.1 trajnostnih ciljev, razvojnih ciljev kjer naj bi odpravili diskriminacijo proti ženskam in eh, dekletom kjerkoli na svetu. To je eh, ključni pogoj za zagotavljanje enakopravnosti eh, spolov. Moramo zagotoviti enake pogoje tudi v ekonomskem življenju žensk. Pred kratkim smo sprožili skupno pobudo za enakopravnost žensk in sicer načrt za vsebinsko enakopravnost do leta 2030. Treba je spremeniti obstoječe diskriminatorne zakone, ne samo sprijeti, ampak tudi izvajati pravne reforme, zato da bi spodbudili večjo enakopravnost med spoloma še danes ima 150 eh, držav eh, zakone za diskriminacijo žensk eh, v družinskih zakonih, kazenskih zakonikih in zakonih o državljanstvu, tudi zakonih o dediščini, lasništvu in nadzoru nad zemljo in drugimi viri. Do leta 2030 nobena država ne spim bile več imeti takšne zakonodaje. Ženske združenih narodov podpirajo aktivnosti, ki pomagajo ženskam, da sodelujejo v različnih aktivnosti ob boku z moškim, še posebej gre za najrevnejše in najbolj ranljive v ekonomskem eh, smislu. Treba je tudi spodbujati usposabljanje žensk za podjetništvo, spodbujamo eh, zadružništvo in dostop eh, do trga dela, tudi dostop do javnih naročil, do zelenih pobud na področju ekologije in kmetijstva. Peti cilj eh, trajnostnega razvoja eh, pravi, da je treba priznati in ceniti neplačano delo, eh, delo v gospodinstvo in sprejeti ostrez nejavne storitve, infrastrukturne in socialno varnost, ki omogoča ustrezno zaščito ženski opravljajo gospodinsko delo. Lahko samo povdarimo, da je treba to pobudo dosledno izvajati. Treba je zagotoviti ustrezna delovna eh, mesta, ki spodbujajo enakopravnost eh, žensk, potrebujemo delovno kulturo, ki ne bo kaznovala žensk eh, ali moških, če se vzamejo čas za družino in nego. Zato pa je seveda treba spremeniti kulturo eh, delovnega okolja. 61. to zasedanje konference za eh, status eh, žensk je ukvarjala z vprašanjem neplačanega dela za ženske. To je največja ovira za ženske, da bi lahko enakopravno sodelovanje na trgu dela za moškimi. Delo smo si zastavili, zdaj pa moramo začeti delati drugače, zato da bi ustvarjali boljši jutri. Veselim se že naših razprav na tem dogodku, kako priti eh, do tega cilja. Kot eh, pravi naš izvršni direktor, v tej kompleksnosti so preproste, ampak velike razlike, ki jih je treba doseči za moške, ki bodo starši, za ženske, ki bodo sodelovali in za eh, deklice, ki bodo lahko odraščali enako kot eh, fantje. Zato potrebujemo prilagoditve, tako da bo čim več ljudi lahko delalo na dostojnih delovnih mestih. Moramo spodbujati inkluzivnost, vključujočost in uh, izkoristiti ugodnosti, ki jih eh, ponuja agenda 2030 za trajnostni razvoj. Tukaj v parlamentu eh, lahko odigrate pomembno vlogo, ključno vlogo, da bi dosegli te ambiciozne eh, cilje razvoja, tako da ne bomo res nikogar pustili za seboj. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Alija Sir zelo sem zadovoljna, da ste povdarili, da nas čaka še veliko dela v prihodnje in kaj ti opolnomočenje ženska se mora še dogoditi. Zahvaljujem se vam v imenu našega odbora FAM, zato da ste spregovorili o enakih možnostih. Naj se zahvalim vsem govornicam in govornikom. Danes smo prisluhnili zelo pomembnim in zanimivim govorom in to je dobra podlaga za, naša, za našo današnjo razpravo. Zdaj pa, kar pa zadeva nadaljne delo, se bomo razdelili v, na pet delovnih um, delavnic. Teh pet delavnic bo potekalo v dveh krogih. Člani nacionalnih parlamentov so se morali prijaviti predhodno v eno od delavnic. Člani Evropskega parlamenta pa lahko prosto sodelujo na katerikoli delavnici, ki jo bodo izbrali. Želim vsem vam veliko uspešnega dela na delavnicah. In eh, naj vas seznanim s tem, da po delavnicah eh, vas bomo pospremili eh, v restauracijo za člane Evropskega parlamenta. Jutri se bomo spet sestali ob devetih zjutraj in nadaljevali z delom. Eh, delavnica številka dve z naslovom Globalna perspektiva svoboda eh, od nasilja in eh, opolnomočenja bo potekala v tej dvorani v pokratkem odmoru. In zdaj pa bi predala besedo predsednici eh, delavnice številka 2, gospe Koraci Bil. Naj vam še povem, da ostale delavnice bodo potekale v drugih dvoranah, ki so morda tudi nekoliko oddaljene od te, glede na to, da je parlament veliko eh, poslopje, zato vas bodo uslužbenci pospremili do eh, ustrezne dvorane, čakajo vas pred uh, vrati in uh, torej uh, Počakali bodo na vas par minut in vas pospremili do naslednje dvorane. Hvala lepa.